večje mreže, zato da bi se eh, ženske med seboj eh, povezale, torej ženske, ki prihajajo iz različnih podeželskih območij. Hvala lepa, komi, eh, gospa komisarka. To je konec razprave in jutri ob 11. bomo, ob 12. pardon, bomo glasovali. Sedaj imamo poročilo o Eh, gospoda Marineska in sicer o financiranju EU na področju razgradne jedrskih elektran v novih državah članicah. Besedo dajem poročevalcu za štiri minute. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarke. Pridružitvena pogodba za eh, Litvo, Slovaško in Romunijo predvideva razgradnjo Eh, jedrskih enot, ki ne izpolnjujejo več varnostnih standardov in ki jih ni mogoče modernizirati. Vendar namen finančne pomoči ni bil pokriti vse razgradnje, ampak je bila ta finančna pomoč namenjena zlasti eh, postopkom po zaprtju eh, jedrskih elektran, obravnavi oziroma ravnanju z odpadke. Kar pa zadeva energijo, tu je bilo treba nadomestiti eh, iz, eh, zmogljivosti in izvesti druge ukrepe, ki so potrebni za modernizacijo energetske infrastrukture, kar pa zadeva socialne posledice. Eh, tu je bila predvidena eh, pomoč eh, za ljudi, ki so delali v reaktorjih, tako da bi zagotovili ustrezno ravnost. Ljudi je bilo treba ponovno usposobiti tudi za cel postopek razgradnje. Pri finančni pomoči ni bil določen finančni plafond. Ta situacija še vedno traja. Evropska unija je to financiranja z precejšnjimi znoski 2,8 eh, milijard evrov do, od 99. leta do sedaj. Poročilo zahteva evalvacije. Eh, ki naj jih izvede ta komisija in tudi Evropsko računsko sodišče. Določene stvari je treba pojasniti. Če je bil evropski denar uporabljen za to, da se zagotovi večja varnost pri razgradnji, treba je ugotoviti, če so trije programi bili ustrezno eh, usklajeni, uh, če so bile upoštevane vse izkušnje in če so bila sredstva učinkovito uporabljanja, če so strateški načrti dokončani oziroma ali je mogoče dodati kakšne nove dejavnosti in če bi to potem zahtevalo tudi dodatna sredstva. Ugotoviti je treba, ali so, so potrebna dodatna sredstva za nove energetske projekte ali potrebujemo sredstva za razgradnjo. Ugotoviti je treba, ali se bodo te dejavnosti še vedno financiranja iz evropskih skladov. Hvala lepa, sedaj pa postopek Catch the Eye. E, gospod Mikolašik. Eh, predčasne odstavljanje jadrovih reaktorov. Najlepša hvala. predčasno zaprtje jedrskih reaktorjih v treh zadevnih državah nam eh, preprečuje, da oblikujemo takšne državne sklade, s katerimi bi lahko te projekte razgradnje ustrezno financirali. Ravno zato je prispevek skupnosti pri teh projektih bistven. Vendar pa študije kažejo, da stroški razgradnje in postopnega zaprtja so že eh, danes tako visoki, da presegajo raven pomoči. Tudi ocene kažejo, da bodo ti eh, stroški še višji, čeprav je razgradnja šele v začetni fazi razvoja. Ampak za razgradnjo bomo vseeno morali nadaljevati, eh, tudi po obdobju, ko bo finančni okvir prenehal delovati. To se bo zgodilo po letu 2013. Zato mislim, da bi bilo nujno, da zagotovimo ustrezna eh, sredstva za razgradnjo in da ta sredstva posledično povišamo. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospa Tikau. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V Evropski uniji je 143 eh, jedrskih eh, elektrarn in eh, marca 2010 je jedrska energija predstavljala približno 28 odstotkov energetske meše, mešanice EU. In to, kar se je zgodilo na japonskem, pa nas je upozorilo na vse nevarnosti jedrske energije in razgradja eh, je zelo draga. Evropska unija lahko zagotovi potrebno pomoč, eh, ustrezno finančno eh, pomoč za eh, Litvo, Slovaško in Bolgarijo. Če denarja ne bi bilo, bi se postopek razgradnje zavlekel in zato je treba finalizirati načrte razgradnje komisija pa mora pripraviti poročilo na tem področju. V tem poročilu naj opiše tista področja, kjer lahko Evropska unija pomaga. Prav tako mora komisija predložiti dolgoročni eh, finančni načrt za eh, razgradnjo. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Pančitis. Če gremo primnike, gremo komisarje. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka ko eh, Lego se želim zahvaliti za pripravo poročila in za dobro sodelovanje v času priprave. V pristopnem obdobju so omenjene tri države sprejele resne obveznosti v zvezi z razgradnjo. Zato je bila predvidena finančna pomoč s katero naj bi tudi omilili negativne socialne in gospodarske učinke te razgradnje. Eh, eh, vem, da nekaj stvari ostaja nerešenih, da so še določene težave. V teh treh državah članicah obstajajo zelo kompleksne administrativne strukture in zato bi Evropska komisija lahko eh, bolje koordinirala postopke v teh državah in bolj spodbujala tri omenjene države k uporabi alternativnih virov eh, energije. Hvala lepa, eh, gospod Ferreiro. Najlepša hvala, gospa predsedujoče. Skoraj polovica članic EU ima na svojih ozemljih jedrske elektrarne in veliko teh jedrskih elektrarn je kar starih. To pa pomeni, da moramo zagotoviti, da se le te razgradijo za, eh, zaradi varnosti. V novih državah članicah so eh, sprejeli eh, obveznost, da bodo svoje jedrske elektrarne razgradili in zato bi morale te države članice od Evropske unije dobiti pomoč zato da se zagotovi ustrezno odlaganje jedrskih odpadkov in da se eh, izvedajo vsi pravilni postopki, ter da se zagotovi tudi zmogljivosti za eh, proizvodno električne energije, ki mora nadomestiti izgubljeno energijo. Prav tako je treba upoštevati socialne posledice te razgradnje. Eh, in to pred in po razgradnji, kajti eh, ohraniti je treba tudi delovna mesta teh ljudi. Eh, gospod Paška, minuto, prosim. Komisarka, kolegovija, sprava. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Finančnih prostriedkov Európskej únie použitých na vyradenie jadrových reaktorov sovietského typu poručilo gospoda Marineska govori o razgradnji jedrskih elektran v treh državah. Slovaška ima jedrsko elektrarno v Bohunicah. Po katastrofi v Černobilu smo uporabili eh, pomoč francoskih in nemških podjetij in zato je naša tehnologija zelo napredna. Zato smo res pripravili eh, ta obsežen projekt. Eh, in mislim, da bi na tej podlagi lahko jedrska elektrarna v Bohunicah oprotovala še 30 let. Ampak eh, kljub temu smo v pristopnih pogajanjih na pritisk Avstrije privolili v to, da bomo poskrbeli za razgradnjo elektrarne v Bohunicah. Zato bi Evropska unija nam pomagala na simbolni ravni in mislimo, da nam je vsaj to delno pomagalo, da smo zajezili te izgube. Ampak ta izguba je res zelo velika, ker ne na zadnje imamo sedaj velike potrebe po dodatnih finančnih sredstvih. Hvala lepa. Sedaj ponovno dobi besedo komisarka Redingova. Gospa predsedojoča, eh, komisija pozdravlja. Eh, poročilo na lasno pobudo eh, Evropskega parlamenta, ki govori o financiranju EU na področju razgradnje jedrskih elektran v novih državah članicah. Jedrska varnost je in bo eh, prioriteta Evropske unije in zato je varnost razgradnje jedrskih elektran in reaktorjev tako zelo pomembna. Gre za tiste jedrske elektrarne, za katere je bilo ugotovljeno, da ne spoštujejo varnostnih standardov. Strinjamo se z mnenji, ki vsebuje to poročilo, strinjamo se s tem, da morajo države članice predložiti podrobne načrte za razgradnjo, ravno tako morajo eh, pripraviti eh, načrte za zdravo dolgoročno financiranje tem se strinjamo tudi s tem, da eh, mora komisija igrati pomembno vlogo pri eh, nadzoru eh, uporabe sredstev za razgradnjo. Komisija se ravno tako strinja tudi z načelom o nasnaževalec plača strinjamo se s parlamentom, da so operaterje jedrskih elektran tisti, ki morajo zagotoviti, da eh, so finančna sredstva za razgradnjo eh, predvidena že v času operativnega eh, obdobja elektrarne. In komisija pa mora zagotoviti transparentno in očenkovito nadzorovanje uporabe teh sredstev. Ravno tako lahko Povemo, da se je poročilo osredotoča na očinkovitost in ekonomičnost financiranja EU na področju razgradne jedrskih elektran. Komisija bi želela, da poročilo na več mestih prizna tudi dejstvo, da je glavni cilj financiranja EU v prvi vrsti zagotoviti, da se eh, enote, jedrske enote zaprejo in da zaprte tudi ostanejo in menimo, da je doseganje tega cilja bistveni pomen, bistvenega pomena pri ocenjevanju učinkovitosti EU financiranja. Komisiji se zdi, da je pomembno, da moramo jasno povedati, da namen podpore EU ni bil nikoli pokriti celotnih stroškov razgradnje, niti ni bil cilj, da se eh, kompenzirajo vse gospodarske posledice. Želeli smo prispevati le pomoč pri zgodnjem zapiranju. In eh, komisija podarja, da so države članice tiste, ki so v prvi vrsti odgovorne za razgradno jedrskih elektran. Dolgoročno načrtovanje je odgovornost držav članic. Države članice so tudi odgovorne za sprejemanje ustreznih okvirnih načrtov in pa za pripravo ocen stroškov razgradnje poročevalcu in eh, parlamentu se zahvaljujem za to razpravo, ki prihaja o pravem času, kajti sedaj v kontekstu Fukushime je cela stvar še toliko bolj aktualna. Eh, eh, varna razgradna je ključni element jedrske varnosti in zato potrebujemo visoke standarde in menimo, da bo to poročilo koristno prispevalo k razpravam, ki jih bo komisija imela s tremi državami članicami.